mesecih, največ, nič več. V primeru, da želite na svoji glasovnici karkoli popraviti, vas prosimo, da se obrnete na dvoransko osebje, da vam da novo glasovnico, stara glasovnica bo uničeta, sicer bo glasovnica neveljavna. Prosimo vas, da glasovnice date v ovojnice in da se volitve začenjajo. 90. Okay. Uh, what it is, 90. Okay. Okay. Uh, uh, Mr. Colleague, Light Fridge. Kolega Light Fridge, prosim, imate besedo. Hvala lepa. Eh, ampak ob, vašem, eh, ob vaši razlagi poteka glasovanja je moje vprašanje postalo brezpredmetno.

Ja. E, zapytuję państwa, czy ktoś jeszcze chce Gospodje in gospodje, želi še kdo oddati svojo glasovnico? Bom ponovil v angliščini. Ali želi še kdo oddati glasovnico? Skrutatorzy już zagłosowali. Ali ste vsi preštevalci glasov tudi že oddali glasovnice? S tem je konec volitev. In prosim preštevalce, naj grejo v sobo nič ena, nič ena, da preštejejo glasove. S tem prekinjamo to zasedanje. Začetek eh, zasedanja bomo označili z zvoncem in pa tudi z napisom na ekranu. Če bomo potrebovali še tretji krok, bomo začeli z volitvami med 19. in 19.30. Prosim vas, da ne zapuščate te stavbe. Kajti verjetno se bo zgodilo, da bomo nocoj še enkrat imeli volitve ob 18.00. 19 ali 19.30. In še enkrat ponavljam, ne zapuščajte te stavbe. Hvala lepa. S tem eh, zaključujem oziroma prekinjam zasedanje.